Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj pred vami kot del ekipe Jean-Claude Junckerja pred demokratično izvoljenimi predstavniki narodov Evrope. Za izmenjavo mnen z vami in zato, da dobim vašo podporo za mojo nominacijo kot komisar za zdravje in varnost hrane. Naj začnem, s tem, naj začnem s tem, da vam povem nekaj o sebi. Kdo sem, kakšne izkušnje imam in zakaj se mi zdi, da mi lahko zaupate. Prvih šest let svojega življenja sem preživel v Stalinovem gulagu, visoko nad arktičnim krogom. Bil sem del družine, deportirane litvanske družine uradnih, javnih uradnikov. Kot moj oče sem od mladosti menil, da je sovjetska agresija in nespoštovanje človekovih pravic nekaj, kar proti čemu se je potrebno boriti. In tako sem spoštoval resnico, pravico in enakost. Dvakrat me je pridržal tudi KGB. Boril sem se za neodvisnost Litve in sem ponosen, da sem eden od avtorjev izjave o neodvisnosti in ustave svoje države. Zame je boj proti totalitarnim režimom nekaj, kar je pomembno. In Evropska unija je zaveza evropskim vrednotam. Ponosen sem na to, kar smo dosegli v Evropski uniji. Mir, demokracijo, socialno pravico in blagostanje. Politična filozofija socialne demokracije je tista pot v politiki, ki sem jo izbral. Nisem nov v Bruslju. Sem bil del, vodil sem litvansko delegacijo v konvenciji o prihodnosti Evrope pod Žiskarom Destanom. Julian Amato in Jean-Luc Deon sta me naučila, kako se pripravlja kompromisi v Evropi. Prav tako dobro poznam tudi trenutno vodstvo Evropske unije. Sedaj pa nekaj besed v litovščini. Sem kirurg po poklicu, študiral sem medicino, 23 let sem reševal življenja. Cenim življenja ljudi in želim jim dati možnost, da živijo bolj zdravo, eh, varno in boljša življenja. Zato so me maja letos izvolili za podpredsednika Svetovne zdravstvene skupščine. Še ena moja strast je zgodovina. Študiral sem zgodovina in veliko zgodovine sem tudi doživel. Od Gulaga do kandidata za komisarja, to je zelo dolga pot v kratkem življenju. Seveda sem politik in ponosen sem, da sem bil v volilnem okraju v Vilni šestkrat izvoljen za eh, poslanca v litovskem parlamentu. Bil sem podpredsednik litovskega parlamenta, bil sem predsednik in podpredsednik odbora za evropske in socialne zadeve in bil sem tudi minister za zdravje. In ponosen sem, da je velika večina podprla mojo nominacijo v litovskem parlamentu. Sedaj pa naj omenim nekaj prednostnih nalog, na katerih se bom soočal v naslednjih petih letih. Seveda je potrebno spodbujati evropsko ekonomsko okrevanje. Prav tako sem pripričan, da lahko zdravje in varnost eh, hrane veliko prispeva tak temu. Naj začnem zdravjem. Zdravje je ključni element socialnega tržnega gospodarstva. Potrebujemo nov zagon za zdravje v Evropi. Namenjene sredstva za zdravje niso samo izdatki. Pravočasen in univerzalen dostop do zdravil in zdravstvene oskrbe so investicije v človeški kapital in produktivnost spet moramo misliti prek finančnih izdatkov in dobičkov. Misliti moramo na zdravje ljudi kot ključni, ključno prednost za družbo. Zato bom sodeloval z državami članicami. Skupaj lahko storimo več. Skupaj lahko pomagamo k temu, da bodo ljudje živeli bolj varna življenja in bolj zdrava življenja. Prav tako bom sodeloval z državami članicami pri tem, ko bodo izboljševali učinkovitost in trajnost svojih zdravstvenih sistemov, tako da bodo lahko ponudili zdravstveno varstvo vsem državljanom. Zato bom skušal izvesti ocene uspešnosti zdravstvenih sistemov. Prav tako je potrebno podpreti univerzalno kritje zdravstvenim varstvom. Potrebno je ukrepiti primarno zdravstvo in izboljšati kakovost in varnost. Potrebno spodbujati e-zdravje. To je nekaj prednostnih nalog. Kaj se tiče javnega zdravja, spodbujanje, preventiva in zaščita za vse. Želim okrepiti prevencijo. Bolj, ko se bomo osredotočali na prevencijo sedaj, manj bomo plačevali čez 15 ali 20 let. Nisem tukaj zato, da bi ljudem govoril naj prenehajo kaditi ali piti. Tukaj sem zato, da povem, kakoliko boljše lahko življenje brez kajenja in brez zlorabe alkohola. Spodbujanje zdravega načina življenja je ključnega pomena. Če si bom zaslužil vaše zaupanje, bom storil tudi vse, kar je v moje moči, da bi zaščitil državljane pred kakršnimi koli zdravstvenimi ali eh, živilskimi krizami, ki se lahko pojavijo. Zagotovil bom, da bodo zmogljivosti Evropske unije za ukrepanje v sili v dobrem stanju in da ne bodo imele vpliv te katastrofe na zdravje. Izbruh ebole je opozorilo, kaj se lahko zgodi, če se pojavijo nalezljive bolezni. In tukaj moramo pomagati tistim, ki so pomoči potrebni, kjerkoli že so. Prav tako moramo pomagati našim ljudem in premostiti zdravstveni razkorak v Evropi. Moje delo bodo vodile vrednote enakosti in solidarnosti. Verjamem v zdravje za vse in vse za zdravje. Končno tudi menim, da bo zakonodaja Evropske unije morala prinesti rezultate za državljane. Celovita izvedba direktive o čezmene zdravstveno varstvo je nujno potrebna. Lahko računate name, da bom tudi branil pravice bolnikov. Prav tako bom spremljal zelo pozorno izvedbo direktive o tobačnih proizvodih in bom tudi sprejel vse zakone, ki so potrebni za implementacijo. Sedaj pa bom govoril o varnosti živil in govoril bom po polsko. Dobro, razvito politiko varnosti živil imamo, vendar pa moramo biti previdni in pripravljeni na krize. Moja prednostna naloga je, da zagotovim, da bodo evropski državljani še vedno imeli dostop do najvarnejše hrane na svetu. Potrebujemo varno hrano zato, da bodo državljani dobrega zdravja. Naši standardi glede varnosti hrane so tudi pridobitev za evropske proizvajalce, da so lahko bolj konkurenčni na globalnem trgu. Naj sedaj ocenim, kje lahko poenostavimo naša pravila, kar se tiče varnosti živil. Živilski sektor je eden največjih ekonomskih sektorov v Evropi in zato lahko prispeva k ustvarjanju delovnih mest in k večjemu blagostanju še prav posebno za mala in srednja velika podjetja, ki so ključni del tega živilskega sektorja. Prav tako si moramo ogledati vprašanja varnosti živil. To je eden od faktorjev, od katerih so ljudje zelo odvisni. Skušal bom uporabiti priložnost, da bi izboljšal in ohranil sistem tam, kjer je dober tak, kot je sodeloval bom z vsemi zainteresiranimi stranmi. Vsi morajo odigrati svojo vlogo in vsi bodo potem tudi pridobili. Nedavna zgodovina je pokazala, kako hitro se lahko spodkople zaupanje v hrano zaradi prevar. Zelo odločen bom pri zagotavljanju tega, da imamo ustrezna urodja za omejevanje prevar in za enake pogoje za vse. Sedaj pa bom nadaljeval v nemščini, spoštovane gospe in gospode poslanci. V prvih šestih mesecih mandata bom skušal v skladu s političnimi vodili gospoda Junkerja preveriti zakonodajo na področju GSO, genetsko spremenjenih organizmih. Prav tako bom zasledoval predlog za kultivacijo GSO-jev. Vse predloge, o katerih bo govora o svetu in parlamentu, bom skrbno preveril. Naj spregovorim o svežno za zdravstveno varstvo rastlin in živali, živali in uradnem nadzoru. Tako bi naj okrepili našo zakonodajo in jo naredili bolj razumljivo. Predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, naj zaključim. Če bom imenovan, bom deloval na odprt in demokratičen način. Šestkrat sem bil že član nacionalnega parlamenta in vem, da je Evropski parlament ključni partner. In končno naj povem, da sem pripravljen služiti ljudem. To je izbira, ki sem jo sprejel pred več kot 40 leti in je nikoli nisem obžaloval. Če si bom zaslužil vaše zaupanje, bom deloval za državljane, skupaj z državljani, v tesnem dialogu z vami, predstavniki evropskih narodov. Skupaj mislim, da lahko Evropo približamo ljudem. In sedaj moramo resnično kaj storiti. Tokrat je drugače, to je moto parlamenta. Hvala.